Okay, hello everyone. Pozdravljeni. Začeli oziroma nadaljevali bomo z današnjo sejo. Veseljem pozdravljam romunsko ministrico za zdravstvo, ki je pristojna za to zelo pomembno področje v naši pristojnosti in bo predstavila rumunske prioritete. Poročala bo tudi o stanju pri dosjejih, ki so v obdelavi in tudi o ciljih eh, rumunskega predsedstva. Tukaj gre za izjemno pomembno temo za naš eh, odbor. In ki gre za pomembne teme, smo komaj čakali, da nas obiščete in nam predstavite, kaj namerava predsedstvo početi na teh področjih. Zato vas eh, prosim, da kar predstavite prioritete romunskega predsedstva na področju zdravstva. Spoštovana predsednica, gospe in gospodje, romunsko predsedstvo bo nadaljevali z svojimi prizadevanji. že doseči napredek na področji, ki so pomembna za naše pacijente. Osnovni cilji našega predsedstva so zagotavljanje dostopa do zdravstvenih storitev za vse naše državljane. Naš eh, program za zdravje zajema cel niz prioritet, eh, med kateri sodi tudi zdravstvenih storitev cepljenje, mikrobiotska odpornost, eh, dostop do storitev in tudi e-zdravje. Vse te teme so izjemno pomembne in bodo prispevali k izboljšanju zdravstvenega varstva in zdravstvenih storitev ter izboljšali tudi preventivno dejavnost. Gospe in gospodje, dovolite, da vam nakratko predstavim osnovne elemente našega programa, kot tudi ukrepe, ki jih želimo izvesti zaradi doseganja ciljev, ki smo si jih zastavili, kar zadeva ocino mm, medicinskih tehnologij. To je din zakonodajni akt, ki ga imamo na programa sveta EPSCO. Romunsko predsedstvo želi nadaljevati z pogajanje pri predlogu uredbe o oceni zdravstvene tehnologije. Prepričani smo, da bodo tako pacijente kot eh, tudi zdravstveni delavci in zdravstveni sistemi imeli nekaj od tega, če se bo sodelovanje Evropske unije okrepilo na področju zdravstvenih eh, tehnologij. Čeprav so tukaj mnenja v svetu deljena, glede okrepljenega sodelovanja. Se vse delegacije zauzemajo za sodelovanje na evropski ravni. Zavedamo se, da to ni prav lahka naloga. Bomo pa storili vse, kar je v naši moči, da bi, bi dosegli napredek eh, pri tem aktu. Želimo nadaljevati z tehničnimi pogajanji na tehničnih eh, strokovnih sestankih znotraj sveta tako da bi lahko čim prej oziroma čim bolj napredovali pri tej temi. 14. junija bomo imeli eh, svet EBSCO in do takrat želimo pripraviti preveliko dela. Delali bomo tudi na področju farmacevskih eh, proizvodov in eh, medicinskih naprav. Prva skupina je že imela svoj prvi delovni sestanek, želimo pa doseči napredek z transparentnim delom. Na bilateralnih sestankih bom v prihodnosti predstavila naše cilje. Drugo področje so mikrobna rezistenca, to je področje, ki je zelo pomembno za države članice, kajti nekaj znotraj Evropske unije. Se soočamo z povečanim pojavom antimikrobne odpornosti zaradi pretirane uporabe antibiotikov. Proti temu se želimo boriti, kot tudi proti bolnišničnim infekcijam. Tako da bomo podprli vse pobude na tem področju. 1. marca 2019 bo naše predsedstvo v Bukarešti organiziralo ministersko konferenco pod naslovom Naslednji koraki pri oblikovanju najboljše prakse regije z najboljšo prakso pri boju proti AMR. Povabili bomo ministra vseh držav članjsko tudi predstavnike veterinarskega in okoljskega področja. Na ministerski konferenci se bomo osredotočali na eh, določanje potrebnih ukrepov za nadzor nad eh, okužbami. Na koncu bomo pripravili tudi sklepe sveta eh, v smislu boja proti antibiotski rezistenci in bolnišničnim okužbam. Romunsko predsedstvo bo na tem področju ponudilo ustrezno koordinacijo, zato da bi oblikovali skupno stališče, ko gre za MR na mednarodni ravni. Kar zadeva cepljenja, želi naše predsedstvo posredovati pri izmenjavi najboljših eh, praks, eh, zato da bi ugotovili, kakšno je pokritje z vsega, kakšna je precepljenost eh, in kako delujejo sektori javnega zdravstva v državah članicah. Eh, imeli bomo tudi mm, programe cepljenja na evropski ravni in se osredotočali na ugotavljanje precepljenosti v državah eh, članicah. Povabili bomo v ta namen tudi ministre iz držav članic Evropske unije, kot eh, tudi iz držav jugovzhodne mreže. Prav tako bomo sodelovali z Centrom za nalezljive bolezni, kot tudi Svetovno zdravstveno organizacijo in UNICEF-om. želim oblikovati skupno stališče pri eh, oblikovanju politike vakcinacije oziroma cepljenja in zagotoviti čim večjo pokritost za cepljenjem. Odpraviti nepripravljenost na cepljenje v Evropski uniji in spodbujati skupne programe pri razvijanju antigenov, ter pospešiti izmenjave informacij na področju cepljenja. Želimo tudi spostaviti Evropski centr, cepilni centr. Naše predsedstvo bo nadaljevalo z strateško razpravo v svetu v zvezi z dostopom pacijentov do novih zdravil, novih terapij ki bodo dostopne, pa tudi vzdržnega dostopa do zdravil za vse evropske državljane ter omogočanje dostopa do zdravstvenih in storitev za vse. To so teme, ki bodo na programu na neformalnem svetu, ki bo aprila v Bukarešti. Tukaj se bomo ukvarjali tudi z mobilnostjo pacijentov o čemer bomo razpravljali v okviru razprav direktive 24.2011 glede zdravja in čezmejnih zdravstvenih storitev. Romunija bo poskušala pomagati pri opredelitvi boljših možnosti za sodelovanje med državami članici, sploh na področju redkih bolezni. Želimo tudi odkriti možnosti za bolj še implementacija direktive 24.2011. Pacijentom z redkimi boleznimi želimo omogočiti ustrezno zdravljenje v Evropski uniji, če v določeni državi članici ni možnosti za zdravljenje ali ni zdravil, bi morali imeti pacijenti dostop v drugi državi članici. Tukaj imamo tudi uh, zdravila, sirote ali pozabljena zdravila. Gre tudi za zdravila, ki se uporabljajo v zelo redkih eh, primerjih in se zato tudi zelo, proizvajajo v zelo skromnih eh, količinah zaradi redkosti bolezni, ki se s tem zdravijo. Pomembna tema bo tudi digitalizacija v zdravstvu. Na to temo bomo organizirali ministersko srečanje skupaj z mrežo e-zdravje. To bo zelo pomemben dogodek, ki ga bomo organizirali v sodelovanju z Ministrstvom za komunikacije in GD Connect. Posebn pomen bomo dali tudi raka in bolj paci pacijentom v Evropski uniji in v svetovnem merilu julija 2019 bomo ta namen v Bukarešti organizirali srečanje, na katerega bomo povabili strokovnjake z področja nadzora nad rakavami obolenji. Razviti moramo evropske strategije za boj proti raku, doseči napredek pri boju proti raku predstaviti moramo tudi nacionalne politike in programe na tem področju, programe za preprečevanje in zdravljanje eh, raka. In pripraviti ustrezno strategijo za preprečevanje eh, raka. Predvidevamo torej organizacijo predvsej zelo pomembnih dogodkov. 1. marca bomo imeli v Bukarešti ministersko konferenco pod eh, naslovom naslednji koraki, kjer se želimo izboljšati na področju boja proti antimikrobni rezistenci. Želimo pripraviti tudi osredne sklepe sveta. 21. 22. marca bomo organizirali sestanek vsega, eh, visoki urednikov na področju eh, zdravstva, tudi zobozdravstva in zdravstvene nege. To ni formalno srečanje, bo potekalo v Romuniji 14. in 15. aprila na programu tega srečanja. Bodo teme kot naprimer univerzalni dostop do zdravil boj proti hepatitisu C in mobilnost eh, pacijentov pri izvajanju direktive 24.2011 9. in 10. maja bomo organizirali delavnico o programih eh, cepljenja, da bi zagotovili precepljenost eh, pri bolezni, ki ogrožajo javno zdravje. 4. junija bomo v Bukarešti organizirali sestanek delovne skupine z odrežbo strokovnjakov iz držav članic, namenjeno izmenjavi dobrih praks eh, pri odkrivanju bolezni. 13. 14. junija pa bomo imeli konferenco e-zdravje v Bukarešti. Gospod in gospodje, gospa predsednica, Naš, v naš mandat posegajo zelo pomembne zadeve, kot so Brexit in evropske volitve, pogajanja o večletnem finančnem okviru. Pa vendar imamo pri našem delu visoke ambicije. Se želimo najti možnosti, ki bodo čim bolj koristile našim državljanom. Hvala lepa za pozornost in upam, da boste obiskali tudi Romunijo med našim predsedovanjem. Hvala lepa, gospa ministrica, za vašo predstavitev. Prepričana sem, da je vaša predstavitev spodbudila člane k postavljanju vprašanj. V prvem krogu bomo prisluhnili koordinatorjem kot predstavniki političnih skupin. Vsak bo imel dve minuti na voljo. Po tem prvem krogu bo ministrica odgovorila na napostavljena vprašanja, potem pa bo sledil drugi krog z vprašanji drugih članov, ki bodo trajali po eno minuto. V prvem krogu gospod Bilet. Hvala lepa, gospa predsednica in eh, dobrodošla, gospa ministrica. Srečno novo leto in veliko sreče pri eh, predsedovanju, eh, pri predsedovanju Romunije. Predstavili ste prioritete romunskega predsedstva, mislim, da se lahko z vsemi strinjamo, gre za prioritete, ki so mm, prednostne naloge tudi za Evropski parlament, je naš eh, odbor. Omenjali ste tudi korist za pacijente v Evropski uniji in tukaj smo na festivalovni dolžini. To je zelo pomemben forfil, s katerim se ukvarjate. Imam pa dve konkretni zadevi o katerih bi vas poprašal najprej. Vaše prioritete so naše prioritete. Kaj pa denar, kaj pa proračunska sredstva? Trenutni večji finančni okvir um, prinaša znane številke, kaj pa po letu 2021. Vemo, da pogajanja ne bodo zaključena pred poletjem. Vsekakor eh, pa je zdravstvo zelo pomemben akter na tem področju. Zato me zanima, kako se bo financiral celovit eh, zdravstveni program. Lahko, lahko računamo na vašo podporo, da dobimo ločen program za zdravstvo, ki, ki bo tudi ustrezno finančno podprto. Kar zadeva mobilnost pacijentov, ki je ena od prioritet vašega predsedovanja, tudi to podpiramo. Bil sem tudi poročevalec eh, na področju direktive o čezmejnih zdravstvenih storitvah. Moje poročilo je bil sprejeto z veliko večino v tem odboru, na naslednjem plenarnem zasedanju glasovali tudi v plenumu. Ko gre za eh, kronične bolezni, potrebujemo specializirano obravnavo. Druga stvar, o kateri smo govorili, je jasna zahteva za komisijo in sed, da se vzpostavijo specializirani centri za zdravljanje redkih bolezni, ne bolnišnic, ampak centre, ki se bodo potem lahko specializirali na obravnavo določenega tipa raka ali določene kronične bolezni podpirate ta cilj, lahko računamo na vašo podporo pri krepitvi mednarodne dimenzije, to se pravi mobilnosti pacijentov po Evropski uniji. Hvala lepa za predstavitev in veliko uspeha pri vašem delu. Hvala lepa, gospod Belet. Gospa Sarbo. Hvala lepa. Gospa ministrica pozdravljeni v našem odboru in veliko sreče pri vašem delu v naslednjih šestih mesecih. Rada bi vam čestitela tudi za samo predstavitev. Zdaj pa moja vprašanja. Ima vprašanje glede debelosti. Malteško predsedstvo je to postavilo med svoje prioritete boj proti debelosti pri otrocih. Zanimalo bi me, kaj nameravate na tem področju storiti med vašim predsedovanjem. Boste sodelovali z finskim predsedstvom za to, da bi oblikovali prioritete na tem področju. Hvala lepa, gospod Pjaka. Hvala lepa. Prisrčno vas pozdravljam na današnji sej, gospa ministrica. Zelo izčrpno ste predstavili mm, naloge, ki ste si jih zastavili kot prioritetne pri vašem predsedovanju. Imam dve vprašanje. Nekaj o tekočih zadevah, zakonodaj, nekaj zadevah, ki so dokaj problematične, nekaj k prihodnosti. Najprej k tekočim zadevam. Decembra 2017 je Evropska komisija pripravila poročilo o oceni zdravstvenih tehnologij predlog eh, je namenjen izboljšavi sodelovanja med državami članicami, da bi preprečili podvojevanje dela pri enakih eh, projektih. Evropski parlament eh, je ta predlog obravnaval in potrdil oktobra mm, lansko leto, pred tremi meseci. Gre za zelo ambiciozen pristop. Kolikor vem, svet eh, ne podpira popolnoma poročilo komisije, zato bi vas eh, vprašal naslednje. Ali po vašem mnenju obstaja možnost, da bi v naslednjega pol leta dobili mm, soglasje k temu zakonodajnemu poročilu pri oceni zdravstvenih tehnologij? In potem še eno vprašanje, ki se nanaša bolj na prihodni razvoj. ukvarjamo se tudi z temo umetne inteligence v medicini. Morda nekoliko futuristična tema, pa vendar vemo, da zdravstvene ustanove že uporabljajo stroje, ki delujejo po načelu umetne inteligence in prevzemajo določene funkcije avtonomno. nameravate tukaj vzpostaviti neki zakonodajni okvir za razvoj uporabe umetne inteligence v medicini. To se mi zdi izjemno pomembna tema. Tehnični napredek je na tem področju zelo hiter, zato menim, da moramo to upoštevati in se posvetiti tudi pravnim vidikom umetne inteligence. Gospa Riz, hvala lepa. Dobrodošli pri nas, gospa ministrica. Prvič ste prevzeli predsedstvo Evropske unije, predstavili ste svoj ambiciozen program za področje zdravstva. Rada bi spregovorila o nekaterih točkah, recimo o odpornosti na antibiotike. To je težava že kar nekaj časa v Evropi. Veliko Izvedence omeni, da bi lahko to eh, postala večja grožnja od eh, raka. Naš parlament je oktober lani sprejel poročilo Kadenbach eh, z zelo močno resolucijo na to temo. Ta resolucija se opira na nekatere številke, ki jih je zagotovil EDCD e in 37 tisoč eh, državljanov umre na leto zaradi bolezni, ki smo jih nekoč lahko preprečevali z antibiotiki. Kaj nameravate storiti na tem področju? Eh, vemo, da gre tukaj eh, predvsem za ozaveščanje tako zdravnikov, kakor tudi bolnikov, ampak ali bi lahko še kako drugače vplivali na manjšo uporabo antibiotikov in antibiotikov? seveda eh, tudi z eh, določanjem eh, cen. In sedaj bi rada prešla k naslednji točki in sicer je to borelioza ali nameravate sprejeti akcijski načrt v svetu. Parlament in pa komisija pa vas povsem podpira, eh, kar zadeva redke bolezni. Do leta 2030 naj bi bili izvedeni načrti eh, in eh, izvedenci so vam sedaj na voljo. Gre za 30 milijonov evropejcev, ki trpijo zaradi redkih bolezni in njim moramo pomagati. Hvala lepa. Hvala lepa. Lepa, gospa eh, predsednica, pozdravljena gospa ministrica. 2014 sem prišel v ta parlament in eh, sem eh, romunskim predstavnikom komisiji in gospodu Johannesu postavljal vprašanje, glede potepuških psov. Žal pa nikoli nisem dobil konkretnih odgovorov na svoje vprašanja glede pozitivnih eh, namenom eh, pri reševanju problematike potepuških živali. Upam, da mi lahko vi končno odgovorite. Moje vprašanje. Leta 2014 je združenje eh, pripravilo dolgo pismo otrok, eh, ogromno teh pisem je prišlo od otrok iz Romunije, ki so trpeli zaradi napadov po depuških živali. Sam sem dobil na stotine sporočil in eh, ta sporočila so me zelo prizadela. Kaj nameravate torej storiti, gospa ministrica, da bi zmanjšali traumat? stigmatiziranost mnogih Romunov, sploh romunskih otrok, zaradi eh, krutega ravnanja eh, podpuških živali v Romuniji drugo vprašanje, ker potopuške živali, predvsem psi, niso cepljeni proti steklini, se postavlja tudi vprašanje javnega zdravja in varnosti. Kaj nameravate narediti na tem področju? In še zadnje vprašanje, zakaj vaša država še naprej vodi nesprejemljivo prakso? za potepuške živali. Države, vse države obsojajo vaše ravnanje. Poleg drugih negativnih eh, dogodkov je Romunija zelo trpela, kar zadeva dober glas države. A je Romuniji vseeno, kaj eh, državljani drugih držav članic mislijo o njej? Se opravičujem, gospod Eichhout, eh, vi. Eh, naj bi zdaj dobili prvi besedo, zdaj pa jo dobivate. Hvala lepa, hvala lepa, gospa ministrica, za vaš eh, uvod in predstavitev prednostnih nalog romunskega predsedstva. Če govorimo o mobilnosti pacijentov in eh, obravnavo redkih bolezni, tukaj imamo skupne cilje, zato nas veseli, da bo predsedstvo delalo na tem področju. Pričakujem tudi vaš odgovor na vprašanje gospoda Beleta glede mobilnosti pacijentov. Bi pa rad dodal še dve temi. Smo čisto odkriti v zadnjih petih letih, komisija ni dajala prioritetne vloge zdravstvo oziroma zdravju. Zelo počasni so bili pri mnogih zdravstvenih temah. Ta komisija torej na tem področju ni bila zelo aktivna. Vsako predsedstvo pa se je loteva teh tem, zato bi me zanimalo, kaj bo, pre, bo rumunsko predsedstvo počelo na področju odpornosti na antibiotike. Vemo, da smo imeli že leta 2017 akcijski načrt, ki ga je pripravila komisija eh, v boju proti odpornosti na antibiotike. Splošni pristop je bil, da naj bi postala Evropa regija najboljše prak se. Pogosto je tako, da si komisija postavi visoke cilje, potem pa se nič ne zgodi. Zato me zanima, kako namerava Romunija spodbujati to razpravo znotraj sveta, tako da se v nekaj resnično zgodilo na evropski ravni in bo Evropska unija resnično postala regija dobre prakse na področju odpornosti na antibiotike. Potem pa imam tukaj endokrine motilce, o katerih bomo še govorili kasneje za komisijo. Ena od zadev, ki smo jih sprejeli v sedmim okoljskim akcijskim načrtu, je, da naj bi leta 2018, lansko leto, zmanjšali izpostavljenost endokrinim motilcem, da bomo oblikovali netoksično okolje. Zato smo se dogovorili eh, v sedmem eh, načrtu, akcijskem načrtu, ampak nič se ni zgodilo. Zato bi pričakovali, da bo romunsko predsedstvo nekaj naredilo tudi na tem eh, področju, tako da bomo imeli resnično strategijo glede oblikovanja netoksičnega, nestrupenega okolja. Hvala lepa. Well. It goes like this when you have a presidency invited, so you have to commit and. Uh, Če predsedujete, morate prevzeti tudi naloge, ki jih komisija ni opravila, tako pač je, izvolite. Io vorrei rispondere alla tua faccia in Romania. Govorila bo o tem, bom o tem, kaj bo storila Romunija. Najprej bi rada odgovorila na vprašanje gospoda Beleta. Ampak preden to storim, naj se vam zahvalim za vaše vprašanje in vesela sem, da se vam zdeli od cilji romunskega predsedstva zanimivi. Gospod Belet, naj začnem z vašim drugim vprašanjem. ko sem govorila o ciljih romunskega predsedstva, sem imela v mislih enake pravice in enak dostop do zdravstvenih storitev za vse državljane Evropske unije. Ko sem bila ministrica v Romuniji, sem se srečala z velikim številom bolnikov z redkimi boleznimi. Glede na to, kar vsebuje direktiva eh, in pa eh, kar vsebuje poročilo Evropskega parlamenta, sem menila, da bi morali kaj storiti. Rekli ste, da bi morali podpreti centre odličnosti in eh, jaz vam lahko zagotovim, da bom takšen eh, projekt vsekakor podprla, kajti na ta način lahko poskrbimo za naše bolnike in zagotavljam vam svojo podporo. Kar pa zadeva proračun in eh, prihodnji večletni finančni okvir, bom podprla načrte Evropske komisije in prepričana sem, da boste tudi vi to storili. Kaj ti potrebujemo odlično financiranje zdravstvenih storitev povsod po Evropi. Vsi naši državljani imajo pravico do kakovostnih storitev. Gospa Serbu. Rada bi vam čestitala, gospa Serbu, za vaša prizadevanja za zdravje otrok. Hvala lepa tudi, da podpirate programe za zdravo hrano za otroke. Videla sem, da ste predlagali številne programe kot poslanka, pa tudi kot eh, mama. program eh, za zmanjšanje debelosti med otroki se približuje koncu, iztekel se bo leta 2020 in trenutno ni na takšnega cilja na našem dnevnem redu, ampak zagotavljam vam, da bomo sodelovali z finskim predsedstvom in upam, da bomo eh, dosegli napredek. No, naj pa vam eh, podam tudi dobre novice iz Romunije. Sedaj bom govorila kot eh, ministrica iz Romunije. Včeraj je bil sprejet zakon o izobraževanju. ki določa strategijo, ki jo mora sprejeti Ministrstvo za prihodnje šolsko leto. Torej, uspodbujali bomo zdravo prehrano v šolah v eh, Romuniji in prepričana sem, da boste z našimi prizadevanji zadovoljni. Hvala lepa. Sedaj pa k presojam tehnologije za področje zdravja. Kot sem rekla v svojem uvodu, nameravamo nadaljevati z pogajanji o osnutku predloga. Kot ste opazili, je to ena izmed naših petih prioritet in zagotavljamo vam, da bodo tako bolnikom, kakor tudi zdravstvenem sistemu, koristile posodobitve zdravstvenega sistema. Nadaljevali bomo z pogovori na tehnični ravni v svetu in upam, eh, da bomo dosegli čim več napredka. In junija bo v Luksemburgu svet iska na to temo. Še o eni točki želim spregovoriti. Ne gre ravno za zamudo, kajti komisija je poslala svoj predlog šele 21. decembra lani. In eh, potrebujemo nekaj časa za razpravo. Doseči moramo napredek na to temo. In zato bomo imeli dvostranske pogovore z predstavniki držav članic. kar pa zadeva umetno inteligenco. Mogoče ste opazili v moji predstavitvi, da je ena izmed prioritet, eh, prioritet romunskega predsedstva tudi e-zdravstvo ali digitalno zdravstvo. Upam, da bomo tekom tedna za digitalno zdravstvo zdravje oziroma zdravstvo eh, v Romuniji junija dosegli napredek na tem področju. Všeč so mi vaše pobude. Sedaj pa k vprašanju gospe Ris. Pred nedavnim je mednarodna zdravstvena organizacija objavila temeljne grožnje za javno zdravje. In med temi grožnjami je bila odpornost na antibiotike zelo visoko na seznamu. 1. marca 2019 bo Romunija organizirala konferenco na temo naslednjih korakov v boju proti odpornosti na antibiotike. In glede na rezultate bomo predlagali zaključke. Všeč mi je bilo vaše vprašanje. Kajti, ko sem sama govorila o tem vprašanju, sem govorila o zdravju, o okolju in o kmetijstvu. In povabili smo ministra za zdravstvo na eh, naše seje, kajti želeli smo se posvetiti predvsem infekcijam, do katerih pride v bolnišnici. Želimo najti način za izvedbo akcijskega načrta, tako da ta ne bi ostal samo na papirju. Kaj ti tisto, kar je zaskrbljujoče, je, da je leta 2011 bilo to vrstnih infekcij več kot v preteklosti, ne le v Romuniji, ampak v Evropski uniji kot celoti. Sedaj pa k limski boreliozi. Zakonodajni predlogi so v pristojnosti Evropske komisije. Potem pa bo svet razmislil o zakonodajnem predlogu. Sedaj pa k naslednjemu vprašanju. To je vprašanje gospoda Beka, kar zadeva potepuške pse. To je zanimiva tema, ni pa to točka, s katero se danes ukvarjamo. Ampak glede na to, da to ni na dnevnem redu romunskega predsedstva, naj o tem spregovorim le osebno. Jaz sem posvojila tri potepuške muce in dva psa. Sedaj pa k akcijskemu načrtu. Za odpornost proti antibiotikom. Ja, prav imate, sprejet je bil akcijski načrt tudi na ravni držav članic za boj proti odpornosti na antibiotike. Ko smo predstavili naše cilje, smo razmišljali tudi o tem boju. Kaj Romunija počne v tem trenutku? Lansko leto, oktobra, je romunska vlada sprejela odločitev, da vzpostavi odbor za boj proti odpornosti na antibiotike, ki združuje predstavnike različnih ministrstev. Potekajo redni sestanki in eh, tudi podani so konkretni predlogi. Ampak prvi pomemben korak je bil, da smo priznali, da imamo težave in da bo treba kaj storiti. Torej, smo pripravljeni sodelovati z vami. Predstavili bomo rezultate konference, ki jo bomo organizirali v marcu v Bukarišti in sprejeli bomo konkretne ukrepe eh, z ustreznimi kazalniki. Sedaj pa k vašemu drugemu vprašanju, ki se nanaša na endokrine motivce proučujemo predlog Evropske komisije in to je vse, kar vam lahko zaenkrat povem o tem. Dobro. Sedaj pa k naslednjemu krogu. Sedaj bodo imeli govorci le eno minuto, da zastavijo vprašanje. Gospod Bušoj. Hvala lepa, gospa predsedojoča, gospa ministrica. Zelo me veseli, da ste danes tukaj. Izražam vam dobrodošljico in se pridružujem kolegu Ivo Beletu. Ko govorimo o prihodnosti, se moramo zavedati, da potrebujemo povečanje proračuna. In če bi sprejeli specifične postavke za zdravstvo, bi bilo to seveda dobrodošlo. V Romuniji sem opazil kar nekaj zanimivih predlogov. Ali nameravate poskrbeti za skupno komunikacijsko strategijo o prednostih cepljenja skupaj z drugimi državami? Rad bi tudi, da bi bilo romunsko predsedstvo bolj ambiciozno, ne le pri določenih temah, ampak tudi pri splošnem sporazumu. Gradnja treh regionalnih bolnišnic v Romuniji, upam, da bo to prioriteta za vašo vlado, tako da bomo lahko izkoristili evropska sredstva. Še prav posebej pa eh, bomo na ta način koristili našim bolnikom. Um. Thank you. Uh, now, Madame Capesón Ruiz. Hvala lepa, gospa Capesón Ruiz. Señora ministra, por las líneas que... Hvala, gospa predsednica, hvala, gospa ministrica. Um, zanima me nekaj v zvezi z zdravstveno tehnologijo. Veseli me, da je to med vašimi prioritetami, ampak mogoče um, zaključkov še ne boste mogli um, predstaviti junija. Mm, stvar je zelo pomembna. Svet eh, bi moral tukaj eh, hitreje postopati eh, in biti tudi bolj konstruktiven. Jasno moram povedati, kje so problemi, zato ker se je ta stvar ustavila. Parlament se je precej približal v svojem stališču svetu, ampak delo se je ustavilo in moramo vedeti, zakaj. Ne moremo se samo pritoževati nad dostopom do zdravil, svet pa ne migne s prstom. Mm, bolgarsko predsedstvo je to tudi imelo med svojimi prioritetami, pa nismo ugotovili, kakšni so bili potem na koncu zaključki. In zato bi bilo pomembno to izvedeti od vas. Jutri bomo eh, glasovali tukaj v parlamentu na to temo in mislim, da bi morali svetu povedati, da um, mora postupati čim prej tako, da bodo generična zdravila čim prej na trgu v Evropski uniji. Eh, čas teče. Eh, tukaj imamo različne ocene, govori se tudi o smrtnih žrtvah eh, zaradi napačnih eh, terapij in tako naprej. Potrebujemo tudi boljše študije in pregledati bi bilo treba direktivo s tem v zvezi, zato da se uredi tudi vprašanje homeopatskih zdravil. Mislim, da bi tukaj morali narediti še poseben korak. Eh, naprej. Pa še eh, načrt za hepatitis, ki se mi tudi zdi pomemben. Um, uh, Naslednji je spet gospod Pjehan. Potem pa gospa Šrajer Pirik. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Hvala lepa, gospa ministrica, da ste danes tukaj eh, z nami. Veliko jih je govorilo o odpornosti na antibiotike. Tekom nizozemskega predsedstva eh, smo to že obravnavali. To je zelo pomembna tema. Že danes zjutraj smo se o tem pogovarjali. Eh, ravno kar ste rekli, da naj eh, bi bila na to temo organizirana konferenca ali bi lahko na njo povabili tudi pomembne predstavnike Evropskega parlamenta z tega področja. Kajti veliko smo že storili na tem področju in potrebujemo jasnejši profil. Torej, eh, predlagam, da povabite tudi predstavnike parlamenta, kajti za nas je eh, to zelo, zelo pomembna točka potem pa eh, preventivno cepljenje majhnih otrok. To je zelo, zelo pomembna tema. Eh, ali imate kakšne konkretne načrte? Starši pogosto mislijo, da cepljenje ni potrebno, čeprav eh, majhni otroci še zmeraj zbolijo za boleznimi za katere bi morali cepivo prijeti, že ko so bili še zelo majhni. Gospod Parnjo, v drugih prispevkih je bilo že povedano, eh, da je zelo pomemben dostop do inovativnih zdravil eh, za otroke. Danes farmacevtska industrija določa cene zdravljenja glede eh, na gospodarska nihanja na trgu. recimo, ko gre za zdravilo uh, za hepatitis C, uh, to stane 48 eh, evrov uh, v Franciji, nekaj čez 50 evrov uh, v Egiptu in čez 100 evrov v uh, ZDA. Mislim, da eh, ne moremo prepustiti eh, cen eh, zgolj trgu in zato me zanima, gospa ministrica, če nameravate sprožiti razpravo o novi direktivi o preglednosti. Preglednosti, ko gre za cene zdravil. Decembra 2014 je komisija podala predlog, potrebujemo pa evropsko zakonodajo in zato je potreben dogovor v svetu. Mislim, da je to nujno potrebno. Too, Hvala lepa. Sedaj pa gospod Zani. Najlepša hvala. Hvala, da ste mi dali priložnost, da zastavim vprašanje. Tudi jaz eh, bi rad podprl tiste, ki so govorili o ranljivih skupinah v naši družbi. Tukaj mislim predvsem otroke in ne želim govoriti o cepivih eh, in o nalezljivih boleznih. Cepiva se mi sicer zdijo še kako pomembna in s težavo oziroma težko že pričakujem vaš odgovor, ampak. Tukaj so tudi druga zdravila. Vedno več otrok, eh, recimo, eh, zboli za sladkorno boleznjo in eh, zaradi tega imajo družine velike težave z dostopom do zdravil za zdravljene sladkorne bolezni, zato ker so ta zdravila draga. Veliko moramo storiti tudi na področju ozaveščanja ali romunsko predsedstvo namerava tudi kaj storiti za starejše. Eh, govorim o splošnem izobraževanju in splošnem dostopu do zdravil za starejše državljane. Na stotine ljudi umre na leto zaradi tega, ker si ne morejo privoščiti eh, zdravil za zdravljanje običajnih bolezni, kot recimo visokega krvnega pritiska. Gospa Gutelant. Hvala lepa. Gospa predsedojoča, hvala lepa tudi vam, gospa ministrica, hvala lepa, da ste prišli sem in hvala lepa za ta zelo pomemben dialog, ki ga imamo v tem trenutku. Vidim, da ste zelo posvečeni otrokom. Otrokom je seveda potrebno zagotoviti dobre pogoje in spoštujem to vašo zavezo. Rada bi zastavila dve vprašanje. Najprej endokrini motilci. Rekli ste, da pričakujete, da eh, komisija predstavi akcijski načrt. Ampak kako dolgo nameravate na to čakati, me zanima. Če upoštevamo, da je bila komisija zelo, zelo počasna pri doseganju napredka na tem področju, kako bomo zagotovili, da v našem okolju ne bo velikih eh, količin endokrinih motilcev, kajti to traja kar nekaj časa in uh, obstaja povezava med hormoni, eh, ki se razvijajo, ko rasteš, in pa endokrinimi motilci. Veselilo bi me, če bi romunsko predsedstvo uh, prevzelo pobudo na tem področju, kajti potrebujemo zakonodajo, ki bo zares horizontalna, ki bo zaščitila državljane. Uh, To vprašanje je potrebno rešiti. Eh, torej, gospa predsedujoča, ali ne vravete nekoliko spodbuditi komisijo, da naredi korak naprej na tem področju? In potem eh, otroci, vaše prioritete. Otroci včasih nimajo dostopa do ustreznih zdravil. Kaj nameravate storiti v zvezi s tem? Najlepša hvala. Mulcmez Donald. Gospod Tanasesko, hvala lepa. Gospa predsedojoča, gospa ministrica, dovolite, da vas najprej pozdravim tukaj v Evropskem parlamentu in v odboru Envi. Cepljenje je tema, glede katere sem že kar nekaj časa zaskrbljen. Kaj ti Romunija je ena izmed tistih držav, kjer je v zadnjem času prišlo do porasta bolezni oziroma do širjenja bolezni, za katere smo mislili, da so bile že izkoreninjene. Ali pa so bile vsaj pod strogim nadzorom. Ampak to je nekaj, kar se dogaja povsod po Evropi. Moji kolegi so tudi zaskrbljeni glede tega. In zato bi rad zastavil zelo konkretno vprašanje, praktično vprašanje, če dovolite, da tako rečem. Ena izmed vaših prioritet je tudi cepljenje otrok. Glede na priporočila sveta, glede izboljšanja. oziroma glede zagotovitve precepljenosti, kako namerava svet izvesti te predlagane ukrepe v Evropski uniji. Najlepša hvala. S tem zaključujemo z drugim krogom vprašanj. Gospa ministrica, beseda je vaša. Hvala lepa. No, najprej odgovorim gospodu Bušoju. Začela bom z zadnjim vprašanjem. Romunija želi te tri regionalne bolnišnice in zagotavljam vam, da bodo izgrajene z evropskimi sredstvi. Počnemo vse, kar je v naši moči, da bi to dosegli. Eh, to želimo in seveda ne bomo zamudili te priložnosti. Lahko mi verjamete, da bomo opravili svoje delo. Sedaj pa k cepljenju. Res je. Cepljenje je ena izmed naših prioritet. Ena izmed prioritet našega predsedstva in zato bomo maja v Klužni Poki organizirali delavnico o programih cepljenja v Evropski uniji in o načinih za doseganje precepljenosti v Evropski uniji. Naj vas spomnim. da med deset največjih zdravstvenih groženj Svetovne zdravstvene organizacije eh, spada eh, tudi preniska cepljenost. In skupaj z našimi izvedenci bi radi našli najboljši način, da zares uspodbujamo cepljenje otrok in da poskrbimo za to, da starši razumejo, kako zelo pomembno je cepljenje. Vsi izvedenci bodo seveda predstavili svoje mnenje. Poleg tega pa potrebujemo tudi konkretne strategije, zato da bi izboljšali stanje na tem področju. Z migracijami je še toliko bolj pomembno, da imamo registr cepljenja in da imamo povezave med državami članicami, kar zadeva cepljenje otrok. In tukaj odgovarjam tudi gospodu Tanesku, kajti tudi on je spregovoril o tej točki. Ogledati si je potrebno ovire. Katere so glavne ovire? na poti k doseganju precepljenosti. Naj vam kaj več povem o pobudi, ki smo jo imeli v Romuniji maja lansko leto. Skupaj z strokovnjaki Svetovne zdravstvene organizacije in UNICEF-a smo pričeli z kampanjo cepljenja od vrat do vrat eh, na revnih območjih, kjer ljudje nimajo zelo lahkega dostopa do družinskega zdravnika. Lansko leto se je eh, število eh, obolelih za rdečkami povečalo v Romuniji. In zaradi tega smo tudi pričeli s kampanjo. In vse to je bilo uvrščeno na eh, dnevni red eh, Svetovne zdravstve organizacije. V eni izmed regij se je eh, povečal odstotek iz 3,9 na 90 odstotkov. Govorili smo z izvedenci, z zdravniki in radi bi govorili o teh primerih, tako da pokažemo eh, te rezultate. Potrebno je pokazati primere dobre prakse, zato da lahko kaj storimo. Zato da se borimo proti temu trendu. nasprotovanja cepljenju. Če bi okrepili odstotek eh, cepljenih otrok za 10 odstotkov, bi eh, rešili 5500 eh, oseb. Sedaj pa k presojam zdravstvene tehnologije. Romunija želi zagotoviti, da bi dosegli napredek na tem področju. Imamo ambiciozen cilj. Predlog je bil poslan svetu januarja 2018 in potrebujemo več časa, za usklajevanje zakonodaje, vendar pa bomo storili vse, kar je v naši moči. In imela eh, bom tudi posvete za svojimi partnerji v drugih državah članicah na to temo. In še ena točka. Cepljenje je v pristojnosti držav članic, ampak če poskrbimo za sodelovanje med eh, znanstveniki, sem prepričana, da bomo našli rešitve za soočanje z tem vprašanjem. Sedaj pa nadaljujemo. Prvega marca bo organizirana konferenca za boj proti odpornosti na antibiotike. Na to konferenco smo uh, povabili vse ministre za zdravstvo. To ne pomeni, da naši sogovorniki z področja eh, kmetijstva in pa okolja niso pomembni pri tej temi. Torej, gospa predsedojoča, vabim vas na konferenco, pa tudi vaše kolege kaj ti prepričana sem, da bomo lahko razpravljali o številnih pomembnih točkah in zaključki bodo še kako pomembni. Torej, rada bi vas povabila, da pridete v uh, Romunijo, ampak prepričana sem, da vas je minister Daja že povabil. Sedaj pa gospod Prnjo. Ta točka ni v pristojnosti Evropskega sveta. Gre za zakonodajni eh, predlog, eh, kar zadeva preglednost eh, pri določanju cen zdravil. Ampak lahko spregovorimo o hepatitisu, ki ste ga omenili. V Romuniji smo sprejeli številne korake za zdravljenje hepatitisa C. In kot ministrica za zdravstvo vam lahko povem, da imamo zdravljenje z interferonom 3 za vse obolele na prvi stopni in uh, to zdravljenje je eh, tudi plačano za strani zavarovalnic. Gospod Čani, govorimo o dostopu do zdravil. Ta tema bo tema pogovorov na neformalnem svetu ministra 14.15. v Bukarešti. To temo imamo na dnevnem redu. Gre za splošni dostop do zdravil za vse. Strinjam pa se z vami tudi, kar zadeva otroke bolnike, pa ne samo, ko gre za sladkorno bolezen. V Romuniji imamo nacionalni program eh, za boj proti sladkorni bolezni oziroma diabetesu. Lansko leto smo ta program še razširili. Prejel je več sredstev, eh, tako da bi imeli eh, tudi naprave za spremljanje otrok, ki so zboleli za sladkorno boleznijo. Torej, hvala lepa, da ste spregovorili o tem. Eh, Gospa Guteland. Imam od, enak odgovor za vas, eh, kar zadeva endokrine motilce, kot sem ga dala že vašemu kolegu. Gre za zanimivo Eh, temo, vemo, kakšne so posledice, zelo dobro vemo, kaj se dogaja, vendar pa eh, ni v vaši, naši pristojnosti, da eh, se pogovarjamo o tem. Hvala lepa za vaše vprašanje. To me bo vsekakor spodbudilo k razmisleku. Sedaj pa. Zakonit dostop do zdravila oziroma enakopraven dostop do zdravil. Govorimo o bolnikih, eh, ki so zboleli za rakom, eh, govorimo o otrokih in to je ena izmed tem, o kateri bomo razpravljali 14. 15. aprila. Vse, kar je del naših prioritet, se nanaša na oziroma vse naše prioritete se nanašajo na enakopraven dostop do zdravil za vse naše državljane. Gospod Tanasesko. Mislim, da sem že odgovoril na prvi del vašega vprašanja. Pri delavnici je bo, ker bomo skupaj z izvedenci skušali najti način za izvajanje tem, o katerih bomo razpravljali na tem dogodku. Hvala lepa za vaše vprašanje in naj vam zagotovim, da smo pripravljeni rešiti te probleme, probleme, ki se bojo pojavili tekom predsedstva, tako da boste na koncu teh šestih mesecev ponosni na to, kar je dosegla Romunija. Hvala lepa še enkrat, prosim, podprite nas in naj vas še enkrat povabim, da obiščete Romunijo. Hvala lepa, gospa ministrica. Hvala lepa tudi za organizacijo vseh eh, razprav, ki ste jih omenili in upam, eh, da bodo vse te razprave vodile eh, v konkretne rezultate in upam, da bodo sprejeti konkretni ukrepi za soočanje z temi temami. Hvala lepa za vašo udeležbo danes tukaj in veliko sreče. Okay, colleagues, uh, next item on our agenda. Dobro, kolegi, eh, imeli bomo izmenjavo mnen zdaj s komisijo o endokrinih motilcih. Eh, povabili smo gospoda, gospo Ulike iz eh, DG Sante, DG za zdravje. Spregovorila nam bo o endokrinih motilcih. Potem pa še vodja enote pri DG eh, za rast, ki pa bo spregovoril o uredbi o kozmetiki. Eh, gospe direktorici Jurike, kar predajam besedo, da začnemo z našo izmenjavo mnenj. Izvolite. Uh, Hvala, gospa predsednica. Eh, pozdravljeni vsi skupaj imam PowerPoint predstavitev, da bom eh, ob tem govorila o sporočilu komisije kot odziv na problem endokrinih motilcev. To je naša strategija o endokrinih motilcih. Ne bom se spuščala v podrobnosti, kar se tiče znanstvenih definicij endokrinih motilcev, ampak Eh, je pa pomembno, da razumemo, da obstaja eh, sprejeta definicija strani eh, programa za kemikalije pri Svetovni zdravstveni organizaciji. Tam so definirali endokrine motilce, pomembno pa je, da imajo tri karakteristike, hormonalno funkcijo, potem negativne učinke in pa tudi vzročno povezavo med obema. Eh, hormonalna eh, funkcija je eh, dosti krat odgovorna za negativne učinke. Gre pa za snovi, ki jih mi želimo obravnavati, ki jih želimo podrobno opredeliti in tudi urediti. Naj razložim še kontekst in pa ozadje endokrinih motilcev. Mm, vse skupaj zavrača v zgodna 90-ta leta, takrat se začnejo pojavljati skrbi v zvezi s temi snovmi. In eh, že leta 1999 eh, dobimo strategijo skupnosti za endokrine motilce in eh, v zadnjih 20 letih smo to strategijo tudi izvajali. Leta 2013 in 2016 se je ta tema pojavila pojavila tudi tukaj v Evropskem parlamentu, dobila je večjo veljavo in tudi dve resoluciji o endokrinih motilcih, pa tudi v svetu so se v okviru zaključkov sveta ukvarjali s tem. Predvsem je šlo za varstvo človeškega zdravja in okolja z dobrim upravljanjem kemikalij. Od takrat naprej je ta tema vse čas visoko na dnevnem redu. In kot vsi dobro veste, je komisija leta 2017 eh, vzpostavila kriterije za identifikacijo endokrinih motilcev v okviru zakonodaje o pesticidih in biocidih. Eh, imamo jasen pravni mandat in komisija je tudi prevzela zavezo, da bo sprejela oziroma obnovila strategijo. Sporočilo smo potem objavili novembra 2018 sporočilo zadeva naše zaveze. Gre pa za tri glavna področja. Po eni strani imamo eh, znanost endokrinih motilcev, predvsem eh, gre za to, kje eh, se trenutno nahajamo pri testih in preizkusih teh snovi. Eh, gre tudi za to, do katere mere znanost lahko obvešča zakonodajalce. Potem drugo področje zadeva politiko EU in pa uredbo o endokrinih motilcih oziroma urejanje tega področja. Imamo poglavja o EU raziskavah, potem smernicah o testiranju potem ukvarjamo se s tem, kako zakonodaja EU obravnava endokrine motilce in kaj se na tem področju dogaja tudi v okviru mednarodnega sodelovanja. Tretja točka, ki je najbolj usmerjena v prihodnost in morda tudi najbolj zanimiva, pa eh, zadeva naslednje, torej kako bo komisija izvajala politike o endokrinih motilcih. Mi skušamo oblikovati koherenten pristop, eh, ki se bo upošteval povsod pri upravljanju endokrinih motilcev. Želimo si pristopa, ki bo tudi izhajal iz eh, najnovejših ugotovitev znanosti in ki bo vključujoč, kar se tiče našega sporočanja in pa povezovanja z raznimi akteri. Bom na hitro osvetlila nekaj ključnih točk eh, v zvezi z znanstvenimi ugotovitvami o endokrinih motilcih. Razprave so se začele v 90-ih letih, kot sem rekla. In ob koncu eh, tistega desetletja eh, so povezali podatke o endokrinih motilcih s človeškimi boleznimi in pa negativnimi učinki na um, življenje eh, oziroma naravo. Ta povezava je takrat postala močnejša. Eh, zdaj pa obstaja dogovor oziroma razumevanje že številnih drugih eh, stvari. Še posebej leta 2016 in 2017 smo o tem naširoko razpravljali tudi v okviru parlamenta. Šlo je za definicijo endokrinih motilcev, ki je zdaj splošno sprejeta. Potem imamo tudi Eh, občutljiva obdobja v času pubertete, naprimer. Eh, obstajajo tudi različni načini, eh, kako endokrini motilci motijo endokrini sistem. Potem ukvarjamo se tudi z izpostavljenostjo mešanici endokrinih motilcev, ki lahko privede do učinka koktejla. Moramo pa priznati, da še vedno obstajajo vrzeli v znanju, naprimer, kakšen je prispevek izpostavljenosti endokrinim motilcem pri razvoju bolezni. Potem sprašujemo se, ali lahko vzpostavimo nek varen prag, um, pod katerim ne bo negativnih učinkov. Mm, ta tema je bila kontroverzna v zadnjih letih. Na koncu pa v svojem sporočilu govorimo tudi o. Eh, metodah testiranja. Eh, na pobudo OECD-ja je bilo razvitih eh, veliko testov, kjer se preverja prisotnost endokrinih motilcev, ampak tudi tukaj moramo priznati, da še obstajajo vrzeli v testnih metodah. No, naj povem zdaj še, kako je z evropsko politiko in pa urejanjem endokrinih motilcev, kako je z raziskavami od leta 1999 naprej. Um, je bilo financiranih ali so financiranih več kot 50 projektov o endokrinih motilcih v okviru programov EU. Um, šlo je za znesek ve, nad 150 milijonov evrov. Potem v okviru obzorja 2020 je bilo dodeljenih še dodatnih 52 milijonov. Poleg tega pa so se v okviru drugih eh, programov eh, dodeljevala še dodatna sredstva, zato da bi se eh, izboljšala dostopnost metod testiranja. Ravno v zadnjih dneh smo tudi na novo opredelili prispevek v okviru programov obzorja 2020. Do napredka je torej prišlo. In kar se tiče eh, oblikovanja zakonodaj na tem področju, tudi tukaj je bil dosežen eh, napredek, eh, kar se tiče kemičnega akija EU. Regulativni okvir Evropske unije za vse kemikalije je eh, zdaj priznan kot eden najstrožjih na svetu, torej nudi eh, najboljšo zaščito. Um, in eh, na številnih področjih kemikalij je Evropska unija vodilna na svetu. Eh, naš pristop temeli na eh, znanstvenih, na svetih, potem na odločitvah o oceni in upravljanju tveganja strani komisije upoštevamo tudi previdnostno načelo. Na koncu pa je vse skupaj odvisno tudi od izvajanja teh naših odločitev strani držav članic. V teh letih je Evropska unija naredila številne korake naprej proti eh, endokrinim oziroma endokrinim motilcem v okviru raznih omejitev in prepovedi. Imamo specifične določbe v zakonodaji, Eh, glede pesticidov, biocidov, eh, glede vode, uredbe rič in pa eh, medicinskih naprav. Obstajajo pa tudi splošne zahteve v zakonodaji. Naprimer, ko gre za zakone o prehranskih proizvodih, kozmetiki in tako naprej. Če še nekaj povem o tem regulativnem okviru in o tem, kaj se trenutno dogaja v Evropski uniji, EU trenutno pripravlja kar nekaj ukrepov. Trudimo se k temu, da bi razvili horizontalni eh, pristop, da bi tudi opredelili eh, endokrine motilce, to je eden prvih izzivov. In v okviru tega želimo imeti horizontalni pristop komisija tudi gradi na kriterijih, ki so že bili sprejeti ali pa razviti za eh, pesticide in biocide leta 2017. Poleg tega želimo eh, tudi zahteve po podatkih eh, posodobiti v zakonodaji, zato da bi izboljšali opredelitev endokrinih motilcev. Ocenjujemo pa tudi to, kako izboljšati sporočanje prek dobavne verige mm, za endokrine motilce v okviru riča. Torej, da bi se podatki ustrezno prenašali. Zato imamo tudi eh, posebne obrazce za varnost podatkov. Nekaj pobud smo tudi sprejeli, nekatere so bolj horizontalne narave, naprimer eh, glede splošne živilske zakonodaje. Eh, potem glede transparentnosti in trajnosti ocene tveganja v okviru um, živilske zakonodaje. Še en primer je tudi Evropska strategija za plastiko, svežen za uh, blago in pa pravni okvir za zdravje in varnost pri delu. No, pa še na koncu naj povem nekaj o mednarodnem sodelovanju. Uh, Mm, to sodelovanje je večstransko, prej sem omenila že OECD, ki je pomemben forum za razvoj mednarodno eh, dogovorjenih testov. Imamo pa še druge večstranske okvire in forume, kot naprimer eh, Svetovna zdravstvena organizacija, potem program za okolje Združenih narodov in pa Svetovna trgovinska organizacija. Potem imamo tudi dvostransko sodelovanje. Mm, tudi v pogovorih z drugimi državami na dvostranski ravni sprožamo ta vprašanja. Mm, še posebej gre za države, ki na podoben način urejajo mm, določene vrste kemikalij, kot naprimer ZDA, Kanada, Japonska in Kitajska. Če navedem samo nekaj primerov. Potem, kako bomo nadgrajevali evropsko politiko na področju endokrinih motilcev? Um, komisija je zavezana uh, varstvu državljanov, to smo izrazili v našem sporočilu. In uh, to sporočilo je še en dokaz več, kako zelo smo zavezani varstvu državljanov in okolja, um, pri tem, da zagotavljamo tudi dobro delovanje notranjega trga. Nekaj napredka smo v zadnjih 20 letih dosegli. Um, celo veliko je bilo tega napredka, ampak potrebujemo ga še več. Pri eh, razvoju strateškega pristopa smo se zavezali temu, da bomo upoštevali previdnostno načelo. To je vedno temelj za eh, sprejemanje naših odločitev. Trudimo pa se za naslednje cilje, zato da bi zmanjšali splošno izpostavljenost endokrinim motilcem, da bi pospešili razvoj eh, dobre, natančne zdravstvene oziroma um, znanstvene in raziskovalne osnove. Želimo pa si tudi aktivnega dialoga z upletenimi stranmi. Kar se tiče naših prihodnih ukrepov, pa naj povem naslednje. Eh, komisija eh, je sprožila um, zdravstveni pregled zakonodaje glede endokrinih motilcev. Uh, Priznavamo, da imamo zdaj različne pristope do endokrinih motilcev na različnih političnih področjih. Uh, sprožili smo tudi določena vprašanja, ki zadevajo um, odsotnost horizontalnih kriterijev. Um, torej imamo različne regulativne posledice za endokrine motilce, zato ker ni horizontalne definicije. Uh, komisija bo eh, v celoti pregledala zakonodajo, uporabili bomo tudi nove informacije, ki jih bomo eh, dobili od naročenih študij, uporabili pa bomo tudi podatke, eh, ki jih dobivamo iz ocen, ki se trenutno izvajajo. Ravno kar smo začeli z oceno prehranskih proizvodov vsega, potem m, mm, nadaljevali bomo z delom eh, glede tega našega pregleda zakonodaje. Imeli bomo tri mesečna javna posvetovanja. Um, to bo podprto tudi eh, s posvetovanji z strokovnjaki. In čez nekaj tednov se bo to začelo in potem trajalo nekaj mesecev Potem, kot sem tudi že rekla, si bomo prizadevali za to, da bi imeli bolj poenoten pristop do znanstvenih dokazov, ki tudi morajo biti eh, čim eh, novejši. Radi bi zapolnili vrzeli v znanju, ki še obstajajo na področju endokrinih motilcev, pa tudi raziskave in pa financiranje eh, so tukaj pomembni. Tretji cilj pa je tudi vključujoč pristop, tako da se bomo lotili posvetovanj z znanstveniki, eh, z zainteresirano javnostjo, z vsemi akterji. In eh, to bo potekalo na letnem forumu o endokrinih motilcih prvo srečanje tega foruma predvidevamo še za leto 2019. Ukrepili bomo našo podporo tudi za OECD in ukrepili bomo delo oziroma sodelovanje z mednarodnimi organizacijami na tem področju. Zanimivo je tudi to, da bomo še naprej raziskovali možnosti za vključevanje endokrinih motilcev v obstoječ mednarodni sistem klasifikacije kemikalij ta sistem že uporabljamo za druge nevarne snovi, tako da bo to zanimiv globalen pristop. Načrtujemo pa tudi to, da bi vzpostavili uh, spletni portal vse na enem mestu eh, za endokrine motilce, tako da bi tudi državljani in eh, razne zainteresirane strani imele dostop od zunaj. Uh, Mm, bomo pa spodbujali tudi države članice, naj razvijajo specifične informacije in pa kampanjo ozaveščanja. Sporočilo je bilo sprejeto, kot sem rekla, novembra 2018. V teh dneh um, bomo uh, začeli z bolj podrobnim delom na tem področju, s tem pa sem tudi zaključila svojo predstavitvijo moj kolega pa bo spregovoril še o kozmetičnih proizvodih, če se seveda predsednica s tem strinja. Da, hvala. Gospod Dakunto, o kozmetičnih proizvodih izvolite. Pozdravljeni in hvala lepa, gospa predsednica. Samo eh, na kratko bom eh, dopolnil to predstavitev o kozmetiki, kajti eh, zakonodajo o kozmetiki od komisije zahteva, da eh, uredi področje tistih snovi, ki imajo oziroma vsebujejo endokrine motilce. Ta del zakonodaje je komisija sprejela na isti dan kot opisano strategijo. uredba še nima specifičnih določb o endokrinih motilcih, eh, pa vendar obstajajo eh, številni specifični eh, regulativni ukrepi, s katerimi se omejujejo endokrini motilci na področju kozmetike. Na ta način želimo zagotoviti visoko stopno varovanja človeškega zdravja te snovi so bile prepovedane ali omejene, bodi si zato, ker so uh, karcinogene ali pa toksične uh, za reproduktivno zdravje. Obstajajo pa tudi primeri, ko niso karcinogene ali toksične, pa so vseeno bile omejene. Rezultati so bili enaki. Sledili smo isti specifični evalvaciji oziroma oceni ki jo je pripravil znanstveni odbor o varnosti potrošnikov. To je neodvisno telo. Ta je tudi sprejel specifičen memorandum o endokrinih motilcih leta 2014. Um, vse, pri vsem skupaj je bila upoštevana definicija endokrinih motilcev zdravstvene organizacije ta znanstveni odbor tudi redno ocenjuje endokrine motilce. To so snovi, ki ogrožajo človeško zdravje in ocene, ki jih poda znanstveni odbor, se še posebej osredotočajo na ranljive skupine, kot so otroci ali nosečnice. Imamo dva glavna zaključka. Prvi je ta, da je uredba o kozmetiki um, zaenkrat dobro urejala področje potencijalno nevarnih snovi v kozmetičnih proizvodih. Um, to je ustrezno orodje eh, za sprejem regulativnih ukrepov na podlagi znanstvene ocene. Drugi zaključek pa je, da regulativni ukrepi za omejitev ali prepoved endokrinih motilcev v kozmetiki, da se bo to torej nadaljevalo tudi v prihodnje. E, štirje koraki se napovedujejo na področju kozmetike v tem poročilu. Prvi korak bo naredila komisija, vzpostavila bo e, seznam prioritet možnih e, endokrinih motilcev, ki še niso pokriti z omejitvami in eh, prepovedmi v okviru uredbe o kozmetiki. Eh, to delo se je že začelo. Eh, imamo že prvi usnutek seznama teh snovi in delovna skupina je to predstavila decembra, delovna skupina za kozmetiko. Potem so to razpravljali tudi, o tem razpravljali tudi z državnimi članicami in pa zainteresiranimi stranmi tudi znanstvena skupnost je bila prisotna. No, um, druga stvar pa je ta, da ko bodo do konca marca ocenili ta seznam, bo komisija um, dala javni poziv um, za dokaze, tako da bo znanstvena skupnost začela zbirati dokaze za, sezna, za um, snovi, ki so na tem seznamu. Komisija bo potem pripravila mandat eh, za znanstveni odbor o varnosti potrošnikov in na podlagi eh, dokazov, ki bodo zbrani v tem kratkem roku, bo komisija potem tudi sprejela eh, neke ukrepe za ozaveščanje. In potem eh, se bodo lahko te snovi, ki bodo na seznamu, tudi dejansko prepovedale ali omejile. Hvala. Uh, Kolegi, zdaj pa ste na vrsti vi, zato da postavite kakšno vprašanje. Prvi gospod Poč. Pravdu rad, že se komise tím tématem. Hvala, gospa predsednica. Zelo vesel sem, da se Evropska komisija ukvarja z endokrinimi motilci in da želi izboljšati trenutne metode in pa naš dostop do teh snovi eh, horizontalno prek celotne zakonodaje. Na ta način bomo lahko omejili in prepovedali nevarne snovi. sporočilo komisije, objavljeno novembra, pa po mojem mnenju ni ustrezna strategija, ni to tista strategija, k kateri je parlament pozival že več let. V okviru eh, termina strategija bi si sam predstavljal več, eh, bolj obsežno zadevo, jasne rezultate, jasne informacije. In še ena pomankljivost je, da komisija ne želi spremeniti trenutne prakse, v skladu s katero eh, so človeški organizmi vse čas izpostavljeni bisfenolu E in pa drugim nevarnim snovem. To pa ni v skladu s trenutnimi znanstvenimi dokazi, ki kažejo na to, da eh, že celo majhne količine teh nevarnih snovi lahko predstavljajo veliko nevarnost za zdravje, predvsem ranljivih skupin. Evropska komisija je rekla, da želi uh, začeti s posvetovanjem o endokrinih motilcih z javnostjo in vsemi zainteresiranimi stranmi. No, naj postavim vprašanje v zvezi s tem, ker nečesa ne razumem. Zanima me, kakšne rezultate pričakujete na tem forumu. Kako bo ta forum organiziran? Ali boste vključili tudi um, neprofitne organizacije in industrijo? Zanima me, s katerimi vprašanji se želite v okviru tega foruma ukvarjati. Jaz mislim, da bo to samo forum za razpravo kjer bodo ljudje in strokovnjaki govorili in govorili, na koncu pa ne bo nobenih praktičnih ukrepov. Zato si želim jasnih informacij v zvezi s tem, kako bo ta načrtovani forum deloval. Hvala, gospa Hazekamp. Najlepša hvala. Hvala predstavnikoma komisije za vse, kar sta povedala. Endokrini motilci so res velika nevarnost. Vodijo lahko tudi v smrtno nevarne bolezni. Treba se jim je izogniti, eh, čeprav je to težko, zato ker so prisotni povsod, eh, v hrani, v igračah in drugod. In evropske določbe nas ne ščitijo v celoti pred njimi že več let eh, čakamo na praktične kriterije za vse endokrine motilce in eh, čakamo tudi na strategijo, ampak tega še nismo dobili. Komisija govori o nekem eh, pregledu in o forumu, ampak mislim, da to ni tista ambiciozna strategija, ki jo pričakujemo. Potrebujemo neka navodila za tiste, ki upravljajo s tveganjem. In zdi se mi, da se bolj osredotočate na notranji trg, kot pa na javno zdravje. Potem govorili ste tudi o eh, metodah testiranja. Zanima me, koliko endokrinih motilcev je že bilo eh, identificiranih in omaknenih z trga. Tukaj razmišljam o pesticidih. Komisija je naredila nekaj dela na področju pesticidov in biocidov. Leta 2015 smo dobili zakonodajo, s katero je bilo z trga izločenih nekaj pesticidov. Eh, predvsem je šlo za karcinogene in toksične snovi. Imamo tudi pesticide, za katere je dokazano, da povzročajo raka. Dokazano je tudi, da so to endokrini motilci. Moje vprašanje pa je, kdaj bodo te snovi eh, umaknjene z trga. Hvala, gospa Guteland. Tak ordförande, och tack också till kommissionen för denna möjlighet. Hvala, gospa predsednica, hvala tudi komisiji za to izmenjavo mnen mm, o tem še kako pomembnem področju. Strinjam se s skrbmi, ki sta jih izrazila moja kolega. To, kar trenutno komisija počne, ni dovolj odločno. Znanstveniki so v številnih eh, poročilih in raziskavah pokazali, da endokrini motilci res imajo učinek na človeško zdravje. Tukaj govorimo o nosečnicah, hranljivih skupinah. Eh, pri nosečnicah je zarodek izpostavljen endokrinim motilcem. Eh, poleg tega so ugotovili tudi povezavo med resnimi boleznimi in endokrinimi motilci. Tudi več pandemij oziroma epidemiji je s tem povezanih, um, vse, kar je povezano z našim hormonalnim sistemom, razvojem možganov, potem rak in druge hude bolezni so povezane z endokrinimi motilci. Mislim, da bi morali biti bolj odločni v boju proti tem boleznim. Potem uh, govori se o tem, da bi sprejeli ukrepe in imeli pogovore, ampak pravzaprav samo podaljšujemo proces, to ni dovolj dobro. Uh, Eh, upoštevati moramo previdnostno načelo in potrebujemo utipljivo zakonodajo, ki bo dejansko delovala. Zanima me, kdaj bo komisija predstavila akcijski načrt z jasno časovnico, z jasnim urnikom in predvidenimi ukrepi, tako kot eh, se to eh, govori v poročilu. Zakaj tudi ni neke študije učinka? Mm, tudi pri kozmetiki je tako. Zanima me, zakaj tudi ni prišlo do sprememb zakonodaje na področju kozmetike. V poročilu namreč govorimo o, o oceni, ki mora biti objektivna, o, o študiji učinka in o, e, v zakonodaji potrebujemo določbe o endokrinih motilcih. Zakaj tega tam ni? Zakaj ta del manjka? Eh, to je pomembno za nas in za naše javno zdravje. Hvala. Uh, Gospod Dajkot. Hvala lepa predsedujoča in hvala tudi komisiji za predstavitev. Nikakor vam ne zavidam, saj se mi zdi, da je to eno najbolj bolečih dosejev, s katerimi se komisija ukvarja v zadnjih letih. Rekli ste tudi, da eh, smo mogoče prišli do kriterijev. Ne moramo pozajati sedemletnega boja po sodiščih, eh, obmetavanja gor in dol. Tega ne bomo pozabili. In upajmo, da tega tudi ne bo pozabila komisija in da se bo zavedala, da mora nekaj popraviti. In tukaj prevladujejo interesi gospodarstva. In komisija je zaradi tega tako počasi napredovala do danes. Novembra ste končno prišli za neko strategijo. To bi lahko bil trenutek, ko komisija dejansko pokaže, da prevzema inicijativo in pripravlja predloge. Ampak, če si ponovno pogledam to strategijo, težave imam to tako tudi celo imenovati, ker je predvsem za pregled zdravstvenega stanja in uh, vključujoč forum eh, za informiranje in komunikacijo. V sedmem eh, okoljskem eh, akcijskem načrtu, ki predstavlja zakon, je bilo predstavljeno nekaj drugega. Tega bi se morala komisija držati. Veliko pa je tudi zamod. Zato me resnično zanima, kdaj namerava komisija vključiti opraviti to, kar, za kar smo se dogovorili kot eh, so zakonodajalci v sedmem okoljskem eh, okvirnem programu. Sedmi akcijski načrt je predvideva, da komisija pripravi predlog za netoksično okolje do eh, lanskega leta 2018. Naj vas opozorim, da smo ta rok že zamodili. Zagotoviti naj bi morala čim manjšo izpostavljenost uh, za endokrine motilce. Kje je ta strategija? Ali pa komisija spet ne upošteva zakonov zagotoviti do 2021, da bodo vse zaskrbljujoče substance, vključno z značilnostmi endokrinih motilcev, morajo biti v okviru riča vse substance. Rekli ste, da smo mogoče napredovali pri dveh, treh, štirih. Ampak vse, vse te snovi bi morajo biti na seznamu do leta 2021. Kaj boste storili v komisiji, da boste zagotovili, da se bo to resnično zgodilo? Do 2020 se je treba lotiti varnostnih eh, vidikov, ki izhajajo iz eh, endokrinih motilcev v vseh zakonskih aktih. Vi ste govorili samo o pesticidih in biocidih. Zdaj prihajate do sklepa, da bi to mogoče morali narediti horizontalno in dejali, da za to potrebujete nek eh, zdravstveni pregled. Potem pa ugotavljate, da ste mm, kozmetično nekaj spremenjali in zato ni treba spremenjati uredbe, ker je primerna. Po drugi strani pa istočasno pravite, da boste naredili pregled eh, delovanja pri kozmetičnih izdelkih. Boste še enkrat naredili pregled eh, stanja za kozmetična izdelka ali ste že ugotovili, da je zadeva urejena ali potrebujete horizontalni pristop pri tem. Zadev ne jemljete resno. Vse skupaj je treba pripraviti do leta 2020. Zakaj že pred leti niste upravili pregled stanja in kaj? Ali ni to, ta pregled eh, samo še en argument eh, za zavlačanje, zavlačevanje z ukreki, ki bi morali biti sprejeti, za delo, ki bi moralo biti upravljeno do leta 2020. Komisija resnično je skrajni čas, da se resno lotite naloge in podate bolj kredibilne odgovore, ko govorite o akteri, s katerimi sodelujete. Vemo namreč, kdo so tisti zainteresirani akteri, s katerimi se pogovarjate. Hvala lepa za to razpravo. Zdaj pa prosim komisijo, da se odzovete. Gospa Juliker bo verjetno odgovorila. Ja, hvala lepa za eh, besedo, hvala lepa tudi za vprašanje. Odgovorila bom na natančna vprašanja glede letnega foruma, naprimer. kjer je gospod eh, Poč eh, postavljal svoje vprašanje. Želimo si vključujoč eh, forum, ki bo zajel zelo širok spektr zainteresiranih akterjev. Želimo imeti platformo, forum, kjer bi lahko izmenovali najboljše prakse, kjer se lahko učimo drugo drugega in tudi udeleženci se lahko učimo učijo drug od eh, drugega. To je mm, forum za razpravo, to drži. Smo pa ugotovili, da so takšni formuli zelo korisni, zato da na koncu pride do določenih premikov. Ali je to strategija ali sporočilo, v bistvu gre za sporočilo. Imamo eh, dodeljena sredstva za raziskave in to mora biti zelo jasno pri vsem delu opravljenim pri endokrinih motilcih, pri čemer sem se predvsem ukvarjala z biocidi in pesticidi v zadnjih letih. V tem času je postalo zelo jasno, da nekatere težave pri delu izhajajo z težavami, ki jih imajo na področju znanstvenih raziskav. Preprosto vsega ne razumemo. nekatere domneve in izjave, ki smo jih danes popovdne slišali od vas, deloma sodijo v kategorijo. Razlik pri znanstveni obravnavi tematike še vedno ni popolnoma jasno kakšen prispevek imajo endokrini motilci pri povzročanju določenih bolezni, diabetesa, raka in tako naprej. Želela bi si, da bi bila znanost tukaj dlje, to sem že omenjala in komisija bo pri tem še naprej ustrajena. In sicer, da sprejemamo odločitve o ureditvi in prihodnji zakonodaji na osnovi znanstvenih dokazov. Kar zna biti včasih je težavno in zapleteno, ampak to je prava pot po našem mnenju. Imamo pa namenska sredstva za raziskave, ki so namenjene boljšemu razumevanju učinkov, vzroka in posledic delovanja endokrinih motilcev. Slišali smo tudi vprašanje, zakaj nimamo nobene ocene učinkov. Zdravstveni pregled, eh, pregled delovanja je prvi korak. Res je, da smo se prvič eh, temu posvetili horizontalno. Nameravamo hitro napredovati pri tem delu. v prvem četrtletju 2020 eh, želimo imeti popolno sliko, kaj nam ponuja trenutni pravni okvir, eh, kaj izpolnjuje in česa ne, in potem bomo sprejeli ustrezne spremembe. Zato se upravi ocena učinkov. Zakaj smo začeli z pesticidi in biocidi? Zato, ker je bila to zakonska zaveza. tudi na dveh področjih, ki sta dokaj dobro eh, razmejeni, je bilo težko vzpostaviti kriterije, ki bodo primerni tudi za uporabo v prihodnosti. Ali povedano drugače, ta zdravstveni pregled je prvi korak, Če bo potrebno ukrepanje, bo imela naslednja komisija, naslednja zasedba komisije dovolj časa, da se odloča na nadaljnih eh, korakih, če se bojo odločili za nadaljno regulativo, potem bomo takrat v komisiji oziroma takratna komisija pripravila tudi oceno učinkov. Ali smo ukrepali pri snoveh, ki so endokrini motilci, kar zadeva področja, ki jih poznam, naprimer v okviru riča, lahko jasno odgovorim, da. že v zadnjih desetletjih smo omaknili z eh, trga proizvode, ki so eh, vsebovali endokrine motilce, ko smo gotovili, da gre za endokrine motilce, ki imajo škodljive vplive. Cilj komisije tudi z oblikovanjem novih eh, kriterijev, ki smo jih sprejeli za biocide in pesticide, bi morali še nadalje bolj natančno opredeliti na osnovi novih znanstvenih dokazov, ko bomo poznali vse vzroke in posledice. To nam bo omogočilo, da bomo sprejemali bolj vsebinske odločitve pri snoveh, ki veljajo za endokrine motilce, sploh na področju biocidov in pesticidov. Takoj smo začeli uporabljati nove kriterije in bomo sprejeli ustrezne ukrepe, če bodo snovi spoznane za endokrine motilce, snovi, za katere doslej nismo vedeli, da so to. Horizontalni pristop, eh, kateremu pozivamo, je en vidik, eh, s katerim se bomo ukvarjali pri pregledu. Jasno pa morala biti, da trenutno nimamo horizontalnega pristopa, kar pa seveda ne pomeni, da ne moremo delovati in da ne delujemo. Kolegi so tukaj tudi zato, da predstavijo naše ukrepe na področju endokrinih motilcev tudi v tem trenutku. Torej, že delujemo, smo aktivni. In še zadnje vprašanje, bisvenol A. Bisvenol A smo umeli, kar zadeva uporaba v plastičnih izdelkih, predvsem v zadnjem letu. EFSA ima še vedno mandat, da se posveti učinkom bisvenola A zato da bi dobili ustrezne znanstvene dokaze, da sprejmemo naslednje ukrepe. Kar je, vse, kar je povezano z javnim zdravjem, je zelo težko reči, da smo dali prednost eh, pred eh, interesi gospodarstva, pred interesi javnega zdravja. Hvala lepa. Um, Moj kolega bo tudi odgovarjal glede kozmetičnih izdelkov, če je to potrebno. Ja, hvala, ampak na kratko, zelo na kratko. Če odgovorim na vprašanje, zakaj ne predvidejo nobenih sprememb pri eh, zakonodaji glede kozmetičnih izdelkov na osnovi pregleda dejstev, čeprav nimamo posebnih eh, določb eh, za kozmetiko pri endokrinih motilcih, ugotavljamo, da imamo v rokah vse eh, regulativne možnosti oziroma vsa regulativna orodja za ureditev tega področja. Na voljo so torej vse možnosti, ki nam omogočajo sprejemanje ustreznih ukrepov za zagotavljanje visoke ravni varovanja zdravja. To bo seveda predmet nadaljnega horizontalnega procesa, ki se ga bomo lotili. Hvala lepa. S tem smo zaključili so točko. No smo že čez predvideni čas. To niso bili resni odgovori. Komisija mora vzeti parlament resno. Gospod Eichhut. Lahko poveste javno uh, glede tega, na kar komisija ni odgovorila. Ne bom pa ponovno dajala besedo komisiji. Prosim, da ste zelo kratki pod dve minuti. Nisem dobil konkretnega odgovora glede razvoja uh, strategije za oblikovanje netoksičnega okolja. Do leta 2018 nič eh, komisija ni povedala o tem, zakaj se nič s tem ne ukvarja. In tudi nič o tem, kar je bilo do 2020 na listi eh, rič in eh, vključevanje nogrednih motilcev v vso relevanto zakonodaje Evropske unije. O tem ni bilo povedega nič nič ti zdravstveni pregledi ne bodo samo prispevali k temu, da bomo prekoračili vse roke tudi v prihodnosti, kot doslej resnično bi želel slišati od komisije, da se bo komisija držala rokov, ki so zapisani v zakonu. Mislim, da smo vas že prvič dovolj dobro slišali in razumeli. Komisija se odloča, da to ne bo odgovorila gospa Juliker. Uh, Kar zadeva uh, strategijo za netoksično okolje, <laughs> strategije ni, to lahko potrdim. Trenutno razmišljamo o tem. sploh uh, v okviru priprav za delo nove komisije kar zadeva rič in se znam rič, sama na tem ne delam, ampak kolikor vem, delo glede kandidatov poteka. Nekje 190 snovi je bilo pregledanih v okviru tega programa, ne vem držati za besedo, kar zadeva eh, same številke, imamo pa kolega tukaj. Eh, lahko poskusim odgovoriti na to vprašanje tukaj imam najnovejše poročilo Ekon glede načrta, ki je bil pripravljen aprila 2018. Eko trenutno pregleduje snovi, ki jih imajo v podatkovnih bazah registrirane snovi, ki so bile eh, registrirane in o kateri smo obveščeni. To so tudi snovi, ki so jih prijavili sindikati ali organizacije civilne družbe. Eko piše v svojem poročilu, da je bilo do aprila 2018 v tej podatkovni fazi 1699 snovi, ki so potencijalno um, endokrini mot svetilci, ne samo ti. 377 je endokrinih motilcev, ekosistem ukvarja. Večina teh je osnovi. Je bila aprila 2018 zunaj, zunaj riča. torej 60 odstotkov e, snovi na seznamo 377 potencijalnih endokrinih motilcev, ena četrtina je ugorejena, 10 do 15 nadaljnih odstotkov so v trenutni oceni, 7 odstotkov jih je bilo predeljenih kot, e, da niso endokrinni motilci, od 377 eh, snovi. Ni nobenega potencijalnega endokrinega motilca, s katerim se ne bi ukvarjali. Eh, zadnja registracija je bila poleti lani, eko letno opravlja te preglede, tako da predvidevamo, da bodo nadaljne snovi šle skozi ta proces. No, s tem pa resnično zaključujemo za to temo. Je bilo pa zelo zanimivo in hvala lepa. Že 20 minut eh, predolgo delamo to točko. Ne bomo več nadaljevali. Obljubili eh, ste, da lahko ponovim eh, odgovor. Nisem pričakovala konkretnega odgovora odgovora, zato bi še enkrat ponovila svoje vprašanje. Gospa Hazenkamp, potem pa ponovite svoje vprašanje. Bom to, kar nizozemščini povedala. Zaradi nizkih pričakovanj sem postavila samo eno konkretno vprašanje glede treh eh, specifičnih eh, zadev, ki eh, imajo dobritev na evropskem trgu ker gre za dokazane endokrine motilce, te substance ne bi smele biti dovoljene, pa so vendarle bile. 2016 je prišlo do podaljšanja odobrite, 2017 je prišlo do podaljšanja soglasja, 2018 spet gre za tri snovi ki so že tri leta na trgu, čeprav so dokazano endokrini modilci in bi jih morali že zdavne prepovedati. Parlament je na tem področju povedal, da bi te snovi morali vzeti z trga in jih prepovedati. Vprašala, vprašala sem samo, kdaj bodo te snovi dejansko prepovedane v Evropi. Sramota je, da so eh, te snovi še vedno dovoljene. No, zdaj smo spet zaključili in zdaj bomo nadaljevali z izmenjavo z gospodom Švarcom, ki je poročevalec za mnenje ekosoga glede ravnanja z odpadki in vodom. Microsoft je moral pripraviti mnenje za naš odbor. Mnenje je bilo potrjeno in sprejeto. Zato pozdravljam gospoda Švarca, ki je poročevalec pri tem eh, mnenju. Mislim, da bomo slišali eh, vaše zaključke iz eh, mnenja, ki ste ga pripravili. Gospod Švarc, izvolite. Merci pour l'invitation. Hvala lepa in najlepša hvala za vabilo. V imenu odbora Ekosok eh, vam eh, želim srečno leto 2019. Eh, hvala lepa tudi za prošno, za mnenje odbora Ekosok na temo odpadkov in odpadnih voda. Ta tema nam je zelo pri srcu. Včasih je razprava izjemno živahna na to eh, temo, eh, kako tudi na druge teme, kot smo videli pri endokrinih motilcih, kajti tukaj gre za zdravje naših državljanov, gre pa tudi za zdravje ekosistemov. In uh, nobeno gospodarstvo ne more preživeti brez uh, zdravih ekosistemov. Uh, v uvod naj uh, povem, da državljani Evropske unije skrbno spremljajo, kaj počne Evropska unija na področju okolja. To vsako leto kažejo podatki Eurobarometra. Uh, Evropski državljani so eh, tudi zelo zahtevni, želijo rezultate. In kadar teh eh, rezultatov ni, eh, obrnejo hrbet politikom. Torej, če želimo ohraniti našo verodostojnost, potem moramo spoštovati sprejete zakone ki so zapisani črno na belem, ki so potrejeni tukaj v Evropskem parlamentu. Torej, če želimo ohraniti verodostojnost, moramo poskrbiti za ustrezno izvajanje in sicer na enakopraven način. Ne samo zato, da bodo državljani zadovoljni in da bodo zaupali v Evropsko unijo na področju okolja, ampak tudi zaradi tega, ker je to zelo pomembno za gospodarstvo to eh, koristi eh, tako eh, znotraj Evropske unije, ko gre za stroške, kakor tudi v odnosu Evropske unije do drugih držav, kajti na ta način je lahko Evropska unija konkurenčnejša. 50 milijard evrov na leto zaslužimo z dobrim izvajanjem okoljske zakonodaje. Kadar pa se to ne zgodi, pride do nelojalne konkurence in zaradi tega je še toliko bolj pomembno, da damo poudarek okolju in spoštovanju okolja. Tako da ne bomo znotraj Evropske unije vzpostavljali neenake situacije. Kajti tudi v tem primeru pride do izgube zaupanja v evropske inštitucije. No, v ta ukvir pa spada tudi naše mnenje. Povedati moram, da je bilo to mnenje pripravljeno po avtomatičnem mnenju, po sporočilu iz leta 2018 eh, Evropske komisije. To sporočilo se je nanašalo na akcijski načrt eh, za eh, izvajanje okoljske zakonodaje. Veliko zaključko je bilo sprejetih v tem mnenju in sledilo je mnenje, iz eh, katerega smo tudi povzeli nekaj zaključkov. Naj na kratko spregovorim o tem. Upam, da ne bom predolg. Ne želim biti predolg in vam vzeti preveč časa. Odbor Ekosok pozdravlja delo ki ga je pripravil odbor na področju izvajanja okoljske zakonodaje. Kot vedno pa smo predlagali eh, tudi nekaj pobud za izboljšanje situacije. Odbor se stavljajo predstavniki civilne družbe in ta civilna družba je izjemno raznolika. Tukaj so predstavniki sindikatov, predstavniki državljanov, eh, predstavniki organizacij mladih, eh, kulturnih organizacij in tako naprej. Eh, to daje tudi določeno kakovostno vrednost poročilu, ki smo ga predstavili. In v tem mnenju smo skoraj da soglasno potrdili eh, rezultate, ki kažejo na neustrezno izvajanje zakonodaje v številnih državah članicah. Torej imamo težave z številnimi državami članicami oziroma z vladami teh držav članic, ki imajo težave z izvajanjem zakonodaje, preprosto zato, ker nimajo dovolj politične volje. To je zaskrbljujoče, ampak takšna je situacija. Nihče pa tega še ni postavil pod vprašaj. To je prva točka. Druga točka dosledno prihaja do primankljaja finančnih sredstev, pa tudi človeških verov. Brez ustreznih človeških verov, brez finančnih sredstev, ne moremo razložiti, kaj pravzaprav okoljska zakonodaja sploh pomeni, kako se ta izvaja in tako naprej, kako torej želimo, doseči rezultate na tem področju, kako izobraziti državljane eh, na tem okolje, kako morda uvesti celo sankcije za tiste, ki eh, zakone kršijo. Torej, to so temeljni elementi in to je navedeno v prvem delu našega mnenja. In države članice Evropske unije bi morale seveda to prevesti tudi v večletni finančni okvir. Kajti v okviru finančne perspektive je potrebno zagotoviti zadostna finančna sredstva za vse države članice. Ekosok skupaj z organizacijami, ki jih zastopa in organizacijami, ki se nahajajo v Evropski uniji, pa lahko pri tem tudi pomaga, seveda z sredstvi, ki so mu na voljo. V eh, naši organizaciji imamo predstavnike na terenu in ti lahko upazujejo, ali države članice opravljajo svoje delo. Nadzor mora potekati vsega, bolj redno kot eh, doslej. Eh, poleg tega pa mora biti pogosteje pripravljen eh, pregled izvajanja okoljske zakonodaje. Torej, kmalo se bomo lotili dela na tem področju. Vprašanje zaposlenih, vprašanje človeških verov. To vprašanje se nanaša na vse eh, kategorije zaposlenih, eh, ki jih potrebujemo za spoštovanje okoljske zakonodaje. Ne gre zgolj za to mnenje, ampak gre za okoljsko zakonodajo na splošno. Tukaj pa ugotavljamo, da do največjih vrzeli eh, prihaja. Eh, prav na področju kakovosti zraka, vode in eh, pa odpadkov. Poleg tega pa bi bilo nujno tudi, da poskrbimo za ustrezno izobraževanje zaposlenih. Tukaj gre za sodnike in specializirane tožilce, torej gre za pravosodne delavce, ki se ukvarjajo z okoljsko zakonodajo, okoljskimi dosjeji. Kaj ti kaj ugotavljamo? Državljani zahtevajo od sodstva, da se ti zakoni eh, spoštujejo, zakoni z področja okolja, ampak sodniki pogosto tega področja dovolj dobro ne razumejo niti sami in zaradi tega pride do odločitev. Ki niso ustrezne, oziroma ti postopki trajajo zelo dolgo, dokler ne prispejo na evropsko raven. Kmalo bom zaključil. In eh, naj Ob koncu spomnim še na to, da potrebujemo tudi dobro izvajanje okoljske zakonodaje za to, da uresničimo nadrejene cilje. E, namreč e, cilj je okolja 2020, cilj je pariškega sporazuma in tako naprej. Če ne bomo poskrbeli za ustrezno izvajanje okoljske zakonodaje, tudi ne bomo mogli doseči teh ciljev. Hvala lepa za vašo pozornost. Thank you very much for your presentation. Najlepša hvala za vaše predstavitve. Imate kakšno vprašanje? Imam jaz vprašanje, gospod Švarc. Okolje se vedno znajde med področji, na katerih prihaja do največjega števila kršitev. Kaj menite, da je največji izziv za izvajanje obstoječe zakonodaje na področjih, s katerimi se ukvarjate v vašem mnenju. Kaj je pa vaše mnenje o največji izziv? Moče bi lahko še nekaj povedali o potrebi po sodnikih in tožilcih, specializiranih za okoljsko pravo. Kot pravite v raziskovalnem mnenju, imate na tem področju priporočilo? To bi bili dve vprašanje, na katere lahko prosim odgovorite. Ja, najlepša hvala za vaše vprašanje. Največji izziv je tisti izziv, s katerim sem eh, začel in sicer gre eh, tukaj eh, za predsednike vlad in za tiste, ki so v vladi kaj ti državljani eh, sami eh, nimajo prave moči eh, kljub demokraciji in vsemu skupaj. Gre za sistem financiranja političnih strank, za posredovanje njihovih idej in tako naprej. Na ta način ljudje dobijo določeno moč. To velja tudi za Evropski parlament do določene mere. Torej, prvi jeziv se pojavi v državah članicah, kajti eh, v zadju se skrivajo podjetja, ki imajo lastne interese, manj pa se osredotočajo na kolektivne interese. Ampak gospodarstva pravzaprav na mrtvem planetu ne bo in tega se bi morali vsi zavedati. Gre torej eh, za demokratični eh, primankljaj, za kulturni primankljaj. In če tisti, ki sprejema politične odločitve, tega ne bodo ugotovili, bomo ogrozili tudi demokratične vrednote, ki so naše demokratične vrednote in eh, zaradi tega že poteka razprava povsod v Evropski uniji in pred prihodnjimi evropskimi volitvami. Torej, prvi največji izziv eh, je izziv, ki eh, se pojavlja na področju kulture. Potrebno je spoštovati okoljsko pravo. In če bi bilo politične volje dovolj, bi bila okoljska zakonodaja tudi izvedena. In če bi bilo eh, izvajanje boljše, bi bilo manj državljanov, ki bi eh, se obračali na sodišča. In kolega je pred zelo živahno to izpostavil eh, in zastavil vprašanje Evropski komisiji. Zakaj ne spoštujete pravil, ki ste jih eh, sami določili, je dejal. In to je pravzaprav srčika problema. Potrebujemo realistične demokrate za dovolj politične volje. In druga točka, specializirani sodniki in pa tožilci za področje okolja to eh, ni eh, zgolj pobuda odbora Ekosok, eh, to je tudi pobuda Evropske mreže Impel, to je mreža, ki združuje predstavnike z področja okolja oziroma sodnike, ki se ukvarjajo z okoljskimi dosjeji, pa morajo vsega, obravnavati tudi druga področja in zato nimajo zadostnega poznavanja posameznega področja. Kaj ti eh, ta zakonodaja je zelo zapletena, težko je to namačiti. In zaradi tega včasih te osebe ne morejo sprejeti utemeljenih odločitev, ker nimajo zadostnega znanja in uh, zaradi tega zahtevamo tudi specializacijo in uh, v naših predlogih smo to tudi zapisali. Eh, ne gre za spontano idejo, ki se je kar naenkrat pojavila, gre za pobudo, ki temelji na izkušnjah. Eh, sodniki in toživci potrebujejo čas, da se ukvarjajo z podobnimi dosjeji iz istega področja, le na ta način pridobijo ustrezne izkušnje. Najlepša hvala, gospod eh, Švac. Zdaj bi prosila komisijo, eh, če želi kaj dodati, kaj temu izvolite. Hvala lepa. Mogoče naj najprej povem, da pozdravljam to sporočilo. Strinjamo se za celo vrsto ugotovitev, še posebej z splošnimi ugotovitvami v drugem delu. Treba se je izogniti razlika med državami, kakšen je pomen zmogljivosti administrativne, ključna eh, vloga eh, civilne družbe. To so ključni elementi. Namen tega mnenja eh, ni bil, da ponavljamo že upravljeno delo strani Evropske ekonomsko-socialnega odbora, zato orodja na tem področju niso posebej omenjena. Gre pa zaključna vprašanja na področju kakovosti zraka, vode in odpadkov. Strinjamo se tudi z vprašanjem, tem, da orodja za zagotavljanje skladnosti niso dovolj. Tukaj gre za ključno točko za izboljšanje skladnosti. Vsi trije sektori lahko imajo koristi od tega pristopa. Komisija pa tudi ugotavlja, da v tistih oddelkih se okvarjajo z kakovostjo zraka in vode in odpadkov se predvideva sprememba zakonodaje, ne pa toliko z implementacijo eh, zakonodajnih eh, besedil, kar ni problem, to lahko vključimo v preglede eh, stanja, vendar pa niso napisani tako, da bi šlo za čisto implementacijo. Bi pa dodali še nekaj k temu poročilu. Najprej pomen eh, vključevanja okolja, kot vidimo pri našem delu, je treba vključiti tudi eh, področja transporta, energetike in eh, tako naprej, ki vključujejo vplive na okolje. In še nekaj, kar bi dodali, je transparentnost in transparentnost zma, znanje na področju izvajanja zakonodaje. Pogosto vidimo, da če ljudje nimajo na voljo informacij, težko učinkovito tudi delujejo. To bi bila skrajšana verzija naših eh, stališč. No, hvala lepa, hvala lepa gospod eh, Švarc, hvala komisiji za njene komentarje. S tem mislim, da smo zaključili tudi s to točko dnevnega reda. Potem pa še imamo zelenitev evropskega semestra. Gospod Torde naj bi bil tukaj na to temo. Dordeja. izmenjava mnen. Komisija pregleda izvajanje okoljske zakonodaje in napredka pri okolju prijaznejšega evropskega semestra. Gospod Jan Kodesko. Na mesti gospoda Jan Kodeska sem jaz tukaj. Jaz eh, ga nadomeščam. Gospod Jodesko je nadomestil do gospoda Dorde in zdaj ste tukaj. Jaz sem pa Sara Zen. Hvala lepa za priložnost, da vam nekaj povemo o izvajanju okoljske zakonodaje in napredkom pri okolju prijaznejšega evropskega semestra. Pred dvemi tedni smo objavili ja, AIS 2017, ki je bil sestavljen iz sporočila in uh, 28 jih je državnih poročil, poročil držav članic. Izboljšanje izvajanja zakonodaje na področju okoljske zakonodaje lahko dosežemo z opredelitvijo razlogov za vrzeli in zagotavljanje ukrepov na vseh sektorjih. Uh, Imamo dvoletni cikl analize, dialoga in ocene, s katerim pridemo do tega, ki pa ni namenjen temu, da odpravimo postopek zaradi kršitev, ampak da se lotimo osnovnih razlogov za eh, takšne eh, kršitve in da se lotimo tudi vprašanj pomekljivega financiranja. Razlogi za neustrezno izvajanje evropske okoljske zakonodaje je zelo različno od države do države, pa tudi od sektorja do sektorja. V zadnjih dveh letih so mnoge države izvedle dialoge, še posebej na osnovi izzivov, ki so jih eh, zapisali v poročilih o državah, pa tudi specifičnih področjih, kakovo zraka ali varstvo narave. Poleg tega, poleg osnovne dokumentacije za opredelitev razlogov za neimplementacijo, smo uvedli tudi pregled peer-to-peer. To se pravi, da smo omogočili državam članicam, da izmenjujejo svoje strokovno znanje na določenem področju in zagotovijo izmenjavo najboljših praks med državami članicami. Zato, da bi tudi zelo konkretno izboljšali izvajanja okoljskega zakonodaja. To urodje je bilo dokaj koristno in več kot 90 eh, projektov imamo že na tem področju. Finalizing the 2019 package EIR. Eh, e ja, svežen 2019 bo sprejet marca 2019. Konec marca. Ponovno bo v tem eh, paketu eh, sporočilo z ustreznimi gotovitvami, političnimi gotovitvami in še pri dvema prilogoma z eh, zadnjimi informacijami. Tako da bo vsak dobil pravo sliko o tem, kaj pomeni izvajanje okoljske zakonodaje. Tam so tudi opredeljene vse podrobnosti. Vaši predlogi v prvem krogu so bili zelo pomembni za pripravo drugega kroga. Novo poročilo bo eh, zajemalo napredek, ki so ga države članice dosegle ali pomanjkanje napredka. Poleg tega smo vključili nove teme v primerjavi z letom 2017 in sicer podnebne spremembe, kemikalije, industrijske emisije in invazivne eh, vrste treba je predstaviti tudi nova dognanja, eh, obveznost poročanja, ki izhaja iz evropske zakonodaje, ni ustrezno eh, definirana in nima posote enakih rokov zaradi tega. Se komisija lotila uskladitve pogojev v novem poročilu imamo pomembnejši del o upravljanju na osnovi študij, ki jo pripravljamo do marca. Radi bi stimulirali več dialogov med državami članicami, izmenjave med državami članicami in ocene peer-to-peer. Potem pa gremo k ozelenitvi ali bolj okoljoprijaznemu evropskemu semestru. Evropske politike aktivnosti izhajajo iz obveznosti iz pogodbe, se želimo doseči vzdržno trajnostno družbo. Zato potrebujemo ustrezna orodja, ki omogočajo ustrezno uporabo finančnih sredstev za izvedo strukturnih reform. Leta 2019 smo imeli poročilo, ki pravi, da bi morali ciljene investicije v javnem in zasebnem sektorju biti namenjene za izvedbo strukturnih reform, tako da bi v končni fazi lahko dosegli cilj eh, prehoda na eh, cirkularno gospodarstvo, bolj okolju prijazno gospodarstvo. Zapisano je tudi, da investicije, ki izboljšujejo okoljsko vzdržnost, lahko spodbujajo produktivnost v vseh sektorjih gospodarstva in zmanjšajo stopne stroške. Nadaljna razdelitev distribucije in proizvodnje prispeva k doseganju ciljev na področju okolja do leta 2030 in izpolnjuje pariške kriterije kar zadeva eh, krožno gospodarstvo in zmanjšanje emisij CO2. To so pogoji za povečanje mednarodne konkurenčnosti, brez da bi kompromitirali življenjski slog. Na osnovi EGS je nadgradnja transportne infrastrukture z vlaganje v pametne električna vozila in eh, avtonomna vozila rešuje probleme v državah članicah. E, bolj moramo izkoristiti možnosti, ki jih imamo, da ime voljo lokalne pobude, moramo razvijati naprej regionalne pobude prav tako, da bi zagotovili večjo razogličenje in doseganje bolj zdržnega gospodarstva. AGN e se pravi, da so te ukribi osnovni pogoji za doseganje e, reform, ki jih zahtevanje. To je del ugotovitev pri pregledu okoljske zakonodaje. Pri slabi implementaciji je velika pomenkljivost zmanjšanja zmogljivosti na področju upravljanja. Prav tako bi morali ustrezno sprejemati tudi prihodne odločitve glede kohezijskih skladov. Tam se moramo osredotočiti na potrebo po vlaganjih na tem področju. Hvala lepa. Uh, yes, Gospod Zorinjo. Obrigado, senhora presidente. Peço desculpa de não ter ouvido toda. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Nisem eh, slišal vse, kar je povedala komisija. Del tega, eh, kar je povedala, pa sem vendar le slišal. In s marsičem se strinjam. Vsi vemo, da smo evropski semester spostavili kot gospodarski instrument. Gre za to, da bi vključili socialno vprašanje, gospodarsko vprašanje v evropski semester, okoljsko vprašanje v evropski semester. Ampak v končni fazi je bilo vse omejeno na finančni nadzor in se tudi uporablja kot eh, finančna zavora za države članice proti čemer eh, smo. Potrebujemo tudi druge politike, kar je nujno za zagotavljanje vzdržnega gospodarstva, zaposlovanja in konkurenčnosti. Sem pripravec mnenja za evropski semester, za naš eh, odbor. V tem poročilu sem eh, podal svoje predloge, o čemer bomo glasovali naslednji teden. Še posebej sem predlagal, da do leta 2020 dosežemo oglično neutralnost eh, z učinkovitim razvojem Ta načrt bi morali vključiti v evropski semeter, kar zadeva zmanjšanje CO2. To morajo vključiti tudi države članice v svojih energetskih načrtih. Bil sem tudi počeval esenci, kar zadeva energetsko upravljanje. Upam, da bodo moji predlogi sprejeti in upam, da bo prav tako komisija to upoštevala pri svojem delu, tako da bo evropski semester postal eh, semester ekonomskega upravljanja in tudi, ki bo zajemal tudi druge kriterije in ne bo samo oviral držav članic. Hvala lepa. Še kdo? Mogoče pa še eno vprašanje z moje strani. Mogoče nam lahko poveste, kako lokalne in regionalne oblasti vključujete v proces ali ste jih vključili v ta proces. To bi bilo zanimivo slišati. Torej, komisija, spet imate besedo. Thank you, Mrs. Uh, Chair. I'm Jonko Desko, I'm the head of the unit. Uh... Jaz sem vodja oddelka, ki se ukvarja z, z koordinacijo in uh, vključevanje v evropski semester in okoljski pregled v generalnem direktoratu za okolje. Omenili ste zelo pomembni vidik. Ne moremo izvajati okoljske zakonodaje brez vključevanja lokalnih in regionalnih skupnosti. Tukaj se poskušamo čim bolj angažirati v dialogih s pomočjo regij. Organizirali smo tudi dialoge z državami članice in jih tudi zaprosili, da vključijo lokalne in regionalne oblasti. Poleg tega smo vzpostavili izmenjavo dobre prakse in učenja med enakimi, med državami članicami, to smo tudi finančno podprli. in zagotovili izmenjavo strokovnih eh, podatkov in strokovnjakov. To smo dosegali tudi na lokalni in regionalni ravni. Organizirali smo veliko uspešnih dogodkov na ravni držav članic, na kateri smo vključili lokalne in regionalne eh, skupnosti, ki so izrazili željo eh, po mm, doslednem izvajanju okoljske zakonodaje. Tukaj je tudi stalno odprto povabilo državam članicam, da Čim bolj vključujejo tudi lokalne in regionalne oblasti, ampak to ni odvisno toliko od komisije kot od držav članic, ki se izmenjujejo z nami in pa med seboj glede na potrebe. Mr. Zorino, would you like to ask again? Gospod Zorino, imate kako vprašanje še? Ne? Če ne, potem. Najlepša hvala za podane informacije. Veseli nas, da ste nas obiskali v odboru, s tem zaključujemo s to temo in hkrati za programov za današnji dan. Hvala lepa.